mesto in tu eh, to zahteva tudi solidarnost z malimi in srednje velikimi podjetji in predvsem tudi sodelovanje med javnimi inštitucijami in podjetji. Hvala, gospod Mann. Preden prehajamo na Catch the Eye, vam želim. Eh, sporočiti naslednjo eh, sporočilo. Pristojni organi Irske nam sporočajo, da je gospod Bonzias de Rosa z veljavnostjo 15. februarja 2020 zamenjan z gospod Imes Kosteljo. Gospod Kosteljo, prisrčno pozdravljamo v našem krogu. Ali je tu v dvorani? Prisrčno dobrodošla. Muss sie daran erinnern. Moram vas opozoriti na to, da po tretjem odstavku poslovnika vsak poslanec s polnimi pravicami sodeluje pri zasedanjih parlamenta in njegovih organov, dokler eh, njegov mandat ni eh, izpodbijan. In seveda mora nov poslanec, poslanka, tudi pisno izjaviti, da nima nobene druge funkcije, ki bi bila v nasprotju z izvajanjem funkcije poslanca ali poslanke v Evropskem parlamentu. Želimo vam veliko veselja pri delu v parlamentu. Sedaj pa sledi postopek pritigni pozornost in na, soočam se z naslednjo situacijo. Trenutno